Gospod predsednik. Buongiorno. Lepo pozdravljeni vsi. Kolegice in kolegi, gospa predsednica, gospod predsednik. Lepo pozdravljeni vsi prisotni, pa tudi vsi prisotni ki nas spremljate na daljavo. Na začetku razprave želim izraziti sožalje žrtvam koronavirusa in njihovim družinam. Prav tako želim vsem, ki so bolni, poslati želje, da bi čim prej ozdravili. Hvala tudi tistim, ki se borijo proti virusu in tistim, ki so v prvih bojnih linijah. Hvala tudi vsem tistim, ki sodelujejo v boju proti temu virusu. V mislih imamo tudi vse prostovoljce in vse delavce, ki delajo v zdravstvu. Že prej sem to dejal, pa še enkrat ponavljam, naša človečnost je naše največje bogatstvo. Hvala tudi vsem delavcem, ki skrbijo za to, da se življenje v naši družbi nadaljuje. To so kmetje, tisti, ki delajo v telekomunikacijskem sektorju, v oboroženih silah. Hvala vsem tistim, ki delajo v trgovinah, v supermarketih. Hvala vsem tehničnim delavcem, ki skrbijo za to, da so naše telefonske povezave dobre. Hvala vsem tistim, ki delajo na različnih področjih in ki kažejo, da so zelo disciplinirani. Hvala še enkrat, hvala iz vsega srca. Seveda pa ne smemo pozabiti na državljane kajti tudi državljani s popolnoma preprostimi gestami zelo pomagajo. Naprimer, s tem, da spoštujejo predpise glede socialnega distanciranja. Hvala vsem tistim, ki pomagajo sosedom, hvala tistim, ki kličejo prijatelje in hvala tudi tistim, ki skrbijo za najbolj ranljive. To so majhne geste solidarnosti. Tudi naš parlament je solidaren. Naše kuhinje vsak dan pripravijo več tisoč obrokov za brezdomce. In v Bruslju bomo poskrbeli za ranljive ženske. In v Strasburu in v Luksemburgu smo oblastem dali na voljo svoje zgradbe oblasti bodo naše zgradbe lahko koristile za nujne primere. To so mesta in družbe, ki smo jim zelo hvaležni. Vsem v Bruslju, Luksemburgu in Strasburu pa sporočam, da bo res lepo, ko bomo enkrat spet lahko skupaj delali za evropske državljane. Tudi na naše delo seveda vpliva ta virus. Priznam, da sem moral sprejeti pobude, ki so zelo težke, ampak eh, politične skupine jih podpirajo in nihče ni izključen. Seveda smo se posvetovali tudi z evropskimi poslanci. Delo parlamenta ne bi bilo mogoče brez podpore naših delavcev, naših uslužbencev in naše uprave vsi zaposleni odlično opravljajo svojo nalogo. Zahvaljujem pa se tudi vsem generalnim direktorjem in generalnemu sekretarju. Zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki delajo za kulisami. To so čistilci in varnostniki, naprimer hvala tudi tistim, ki delajo v generalnih direktoratih in ki skrbijo za to, da še naprej lahko opravljamo svoje delo. Hvala vsem tistim, ki prispevajo k temu, da lahko parlament deluje še naprej. Vse to kaže, da institucije lahko in znamo poskrbeti za ljudi. Tudi v teh izrednih razmerah si želimo, da bi spoštovali svoje temeljne vrednote. Ne želimo si, da bi se demokracija ustavila. Sveda to so težki časi, veliko je treba še storiti, vključno s tem, da razmislimo o družbi, v kateri bomo živeli po tem težkem obdobju. Ampak Evropska unija že izpolnjuje pričakovanja državljanov in držav članic. Delujemo v skupnem interesu vseh. V tej krizi, pa tudi po krizi, bomo morali delati še boljše. Iz krize moramo iziti močnejši, zato da se bomo lahko borili proti izzivom, ki se bodo pojavili v našem globaliziranem svetu. Evropska unija podpira zdravstvene sisteme, zato da bodo na voljo, naprimer, nujni zdravstveni pripomočki. Podpreti moramo zdravnike, raziskave, delovna mesta, družine, podpreti moramo najbolj prikrajšene, prav tako pa moramo pomagati kmetom, ribičem, podjetnikom in delavcem. Samo, če bomo delali skupaj, bomo lahko dosegli rezultate, ki bodo koristili našim državljanom. Zato bo zelo pomembno, da se postopnega opuščanja teh ukrepov lotimo skupaj. Skupaj moramo zasnovati tudi pot iz te krize. Hvala predsednici za njeno prisotnost. Strinjam se z predsednico, da moramo imeti koordiniran izstop iz te krize zato da ne bo prišlo do tega, da bi se kriva pojavila znova. Zelo pomembno je, da poskrbimo, da bo demokracija ostala živa in da bomo še naprej blizu državljanom. Mi bomo razpravljali o zelo pomembnih dokumentih, naprimer o resoluciji o usklajenih ukrepih Evropske unije za preprečevanje pandemije in njenih posledic govorili pa bomo tudi o drugih nujnih ukrepih. Prav tako želimo razpravljati o najboljših ukrepih, ki bi jih lahko sprejeli, prav tako moramo poskrbeti, da bodo državam članicam na voljo vsa sredstva, ki jih potrebujejo, zato da se bodo lahko spopadle s to krizo. Zelo ambiciozni moramo biti, kajti naši državljani, evropski državljani, pričakujejo hitre odzive zato da se bodo lahko spopadli s krizo. Mi smo glas ljudi, zato moramo ponosno prispevati, biti moramo disciplinirani in koristni, zato da bomo lahko skupaj zgradili lepšo prihodnost za naše ljudi. Hvala. Thank you. con la tornata straordinaria di oggi dichiaro ripresa la sessione del... Sej, ki je bila prekinjena 26. marca 2020, je spet odprta. Zapisniki in besedila, ki so bili sprejeti na zasedanju 26. marca, so na voljo. Ima kdo kak komentar? Ne, prav, zapisnik je torej sprejet. Nekaj sporočil. Revidirani koledar Evropskega parlamenta je bil sprejet 2. aprila skupaj z voditelji političnih skupin. Sprejeli smo sklep, da se bomo sestali danes in jutri, 16. in 17. aprila, zato da bomo glasovali o novih ukrepih komisije za boj proti korupciji. COVID-19. Govorili pa bomo tudi o stališču parlamenta, o tem, kako bi se lahko borili proti tej pandemiji. Koledar je torej na voljo na naši spletni strani. Spremembe dnevnega reda. Končni usnutek dnevnega reda je na voljo na spletni strani parlamenta. Najprej pa vam želim povedati, da sem dobil deset predlogov za nujne postopke v skladu z 163. členom poslovnika, ki jih bomo dodali že obstoječi zakonodaje v zvezi z COVID-19. Gre za naslednje dosjeje. Uredba, ki spreminja večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020. Potem predlog spremembe proračuna številka 1 skozi 2020, predlog spremembe proračuna številka 2 skozi 2020, mobilizacija instrumenta prožnosti za leto 2020 in mobilizacija instrumenta prožnosti za leto 2020 skozi 2056, mobilizacija varnostne rezerve za leto 2020 in tudi specifični ukrepi za zagotavljanje izredne prožnosti glede uporabe evropskih strukturnih in naložbenih skladov. Potem uvedba specifičnih ukrepov za reševanje krize COVID-19 in specifični ukrepi za blaženje vpliva izbruha COVID-19 na ribištvo in ribogojništvo in tudi medicinske naprave. Torej, po posvetovanju s političnimi skupinjami želim, da bi glasovali o naslednjem končnem osnutku dnevnega reda. Imeli bomo tudi izjavo sveta in komisije o usklajenih ukrepih EU v zvezi z bojem proti COVID-19. Razprava bo potekala od 9 do 12, glasovali pa bomo danes in jutri. In sicer najprej bomo glasovali od 9.30 do 10.30, glasovali bomo o zgoraj omenjenih nujnih postopkih, prav tako bomo imeli glasovanje o prvem svežnju predlogov sprememb v zvezi z skupnim osnutkom resolucije o usklajenih ukrepih EU za boj proti COVID-19. Napoved rezultatov oziroma objava rezultatov bo ob pol dveh. Drugo glasovanje bo od 13.30 do 14.30, glasovali bomo o uredbi o spremembi večletnega finančnega ukrepa oziroma okvira za leto 2014-2020, govorili pa bomo tudi o drugem svežnju predlogu sprememb za skupni osnutek resolucije v zvezi z usklajenimi ukrepi EU za preprečevanje pandemije COVID-19 in njenih posledic. Rezultate bomo objavili ob petih, tretje glasovanje pa bo od petih do šestih. Glasovali bomo o tretjem svežnju predlogu spremen po zvezi s skupnim osnutkom resolucije za usklajene ukrepe EU za preprečevanje pandemije COVID-19 in njenih posledic. Rezultati bodo objavljeni ob pol devetih. Četrto glasovanje bo potekalo od 20.30 do 21.30. Glasovali bomo o četrtem svežnju predlogov sprememb v zvezi z skupnim predlogom resolucije v zvezi z usklajenimi ukrepi EU in rezultati bodo objavljeni 10 do 11. Seja pa bo prekinjena ob 11. zvečer. V petek pa bomo imeli sejo od 9 naprej in sicer glasovali bomo od 9 do 10, glasovali pa bomo o predlogih sprememb v zvezi z predlogom spremembe proračuna številka 1 in predlogom spremembe proračuna številka 2. Govoli, glasovali bomo tudi o dveh dosijejih v zvezi z instrumentom prožnosti za leto 2020. Tretjič. Glasovali bomo o dosjeju o mobilizaciji varnostne rezerve. Četrtič, glasovali bomo o treh dosjejih v postopku soodločanja v zvezi z svežnjem korona 2 in o medicinski opremi. Rezultati bodo objavljeni ob 12.30. Drugo glasovanje v petek bo potekalo od 12.30 do 13.30. Glasovali bomo o in sicer končno glasovanje bomo imeli o končnem mm, predlogu spremembe proračuna številka 1 in številka 2. Govorili bomo tudi o dveh dosijeh v zvezi z mobilizacijo instrumenta prožnosti za leto 2020 in o mobilizaciji varnostne rezerve, prav tako bomo glasovali o treh dosijeh v okviru soodločanja v zvezi z svežnjem korona 2, glasovali bomo o medicinskih napravah in o skupnem osnutku resolucije v zvezi z usklajenimi ukrepi EU za preprečevanje pandemije COVID-19. Rezultati bodo objavljeni ob štirih. Tretje glasovanje pa bo potekalo, če bo treba, o predlogih sprememb ali o končnem glasovanju v zvezi z naslednjim osnotkom resolucije v zvezi s COVID-19. Četrto glasovanje bo morda potekalo o končnem glasovanju ali o naslednjem osnutku resolucije v zvezi z COVID-19 in sicer od 19.30 do 20.30, rezultati pa bodo objavljeni ob 22.30. Zasedanje bi potem bilo prekinjeno ob 11.00 ima kdo kak komentar? Ne, v tem primeru so predlogi sprememb sprejeti. Preden začnemo z razpravo, naj vam povem, da bomo ob 9.30 čez nekaj trenutkov imeli prvo glasovanje. Glasovanje bo potekalo od 9.30 do 10.30. Vsa glasovanja bodo poimenska. Poslanci bodo lahko preverili rezultat glasovanja v dokumentu, ki ga bomo objavili danes na spletni strani parlamenta. Tako, zdaj pa izjave sveta in komisije v zvezi z usklajenimi ukrepi za preprečevanje COVID-19. Besedo dobi predsednik sveta Charles Michel. Izvolite. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa predsednica komisije, gospe poslanke in gospodje poslanci. Najlepša hvala, da ste me povabili na to razpravo, kaj ti vsi na lastni koži občutimo posledice te krize in pandemije. Najprej bi rad izrazil solidarnost do tistih, ki so neposredno prizadeti zaradi te krize, pandemije, ki je prizadela Evropo in celoten svet. Rad bi se iskreno zahvalil vsem državljanom, ki so sprejeli omejitve gibanja in omejitve temeljnih soboščin eh, na tak način. Mislim, da ni nobenega dvoma glede tega, da je to edina možnost za to, da lahko zaustavimo to pandemijo, da lahko skupaj, složno, resnično zajezimo pandemijo in zaustavimo krizo. Zato moramo stopiti skupaj in uh, ukrepati skupaj. Najprej bi rad predstavil, kako, kako v svetu skupaj državami članicami sprejemamo našo odgovornost. Preko videokonferenc se sestajamo in skupaj premišljujemo in sprejemamo ukrepe glede tega, kako bi lahko izboljšali življenje za naše državljane, kako bi lahko izboljšali sodelovanje med državami članicami. Najprej se osredotočamo na to, kako bi lahko zajezili pandemijo in zato smo sperili okrepe zaprti meja, vendar pa vseeno dopuščamo prosti pretok eh, blaga znotraj Evropske unije. Ravno tako želimo spodbuditi naše raziskovalce, da sodelujejo za to, da najdejo možna zdravila, da najdemo cepivo, da se skupaj potrudimo in da sprejmemo vsa potrebne, vse potrebne ukrepe za to, da uskladimo naš trud, da najdemo zdravila in cepimo. In na zadnjem svetu smo podali dvojni mandat predsednici Evropske komisije in predsedniku Evropskega sveta za to, da bi lahko sprejeli načrt, ki vseboje priporočila glede usklajenega sproščanja in rahlanja ukrepov omejevanja gibanja in eh, sproščanja in rahlanja karantene. V državah še seveda sprejemajo um, različne ukrepe, vendar želimo, da bi to potekalo čim bolj usklajeno. Ravno tako želimo priporočiti predsednikom eh, držav članic, da sprejmejo kratkoročne in dolgoročne ukrepe za obnovo in oživljanje gospodarstva. Prepričan sem, da bomo skupaj našli izhod iz te krize in da bomo iz tega išli močnejši, da bomo imeli več um, možnosti za usklevanje in sodelovanje. Rad bi vam predstavil štiri najpomembnejša poglavja v okviru katerih moramo sprožiti razpravo in v okviru katerih moramo sprejeti ukrepe. Prva prednostna naloga za to, da nam uspe oblikovati strategijo izhoda, je, da okrepimo enotni notranji trg. Kako lahko okrepimo notranji trg, ga poglobimo, to je namreč naš največji adut Evropske unije. Zato je bistvenega pomena, da Evropski zeleni dogovor in digitalna agenda postaneta največji vzvod in prioriteta za to, da bomo uspešni v naslednjih mesecih in v naslednjih letih. Mislim, da je bistvenega pomena tudi, da oblikujemo močno industrijsko strategijo in da mreža malih in srednjih podjetij postane osreden stebr za oživljanje gospodarstva. To je edina možnost eh, za našo strategijo v prihodnost. Ravno tako moramo okrepiti krožno gospodarstvo. O tem smo veliko razpravljali tudi v Evropskem parlamentu. Naznalili smo tudi nekaj ukrepov na tem področju. Zmogljivost notranjega trga za razvijanje krožnega gospodarstva skupaj s digitalno agendo sta vzvoda za to, da se uspešno borimo proti podnebnim spremembam. To predstavlja zelo pomemben del naše strategije. Zato moramo tukaj upoštevati tudi našo vlogo na mednarodni ravni. Moramo doseči, da Evropska unija lahko aktivno sodeluje tudi na mednarodni ravni. In drugo poglavje, ki je ravno tako pomembno, to je možnost razvijanja krepke strategije za znatne naložbe v okviru evropskih ambicij. Jasno je, da bomo storili vse za to, da bomo dosegli dogovor znotraj naslednjega evropskega proračuna, večletnega finančnega proračuna okvira. In veliko smo o tem razpravili v zadnjih mesecih, v zadnjih tednih. Ključnega pomena bo, kako bomo v naslednjih sedmih letih z evropskim eh, proračunom eh, dosegli to, da bomo razvijali močno strategijo za skupno prihodnost. Evropska investicijska banka je ravno tako zelo pomemben inštrument, ki ga bomo uporabili. Verjetno ste slišali, da sem že pred krizo koronavirusa Um, spodbujal k temu, da bi okrepili investicijsko banko in eh, da bi okrepili naložbe, ki jih ponuja ta Evropska banka. Zato pa potrebujemo solidarnost in eh, krepek notranji trg. Zagotoviti moramo enaka konkurenčnostna pogoje in zagotoviti, da vsi evropejci in vse evropske države lahko ko z isto močjo iščejo rešitve za izziv, s katerimi se soočamo. In še tretje poglavje, to je zunanje delovanje Evropske unije. Geopolitične ambicije Evropske unije so še vedno zelo pomembne. Treba je zaščititi naše interese. Ti so bili ogroženi v zadnjih tednih. Prepričani so, da se moramo še posebej osredotočiti na odnose z afriško celino. Zelo sem vesel, da, im, da nam stojijo ob strani voditelji evropskih držav, da se povezujejo z afriškimi voditelji in eh, da jim pomagamo pri vzdrževanju in krepitvi zdravstvenih sistemov. E, dogovorili smo se, da jim zamrznemo dolgove za nekaj časa, treba pa je tudi sprejeti ambiciozen naložbeni načrt, vzpostaviti vzajemna partnerstva z našimi afriškimi partnerji, skupaj graditi njihovo strategijo v skladu z zelenim dogovorom, a, digitalno agendo. Prepričan sem, da imamo skupne interese in da lahko vzpostavimo zavezništvo ki ga razvijamo, eh, ki ga bomo razvijali naprej še v naslednjih letih. In še četrto poglavje. Pomembno je, da se sprašujemo o tem, kako bi lahko izboljšali vodstvo Evropske unije, kako bi lahko izboljšali odpornost Evropske unije, kako bi lahko izboljšali sprejmanje odločitev v prihodnosti, kako bi lahko izboljšali postopke sodelovanja in usklejevanja. Uh, Zato bi lahko na konferenci o prihodnosti Evrope v naslednjih mesecih, ko bomo lahko začeli s to konferenco, ustvarili političen prostor, demokratičen prostor, ne samo za evropske inštitucije, ampak da pri tem sodelujo tudi evropski državljani, da skupaj lahko razvijemo skupne ambicije. Jasno je, da v okviru teh ambicij razvijamo tudi strategijo za prenovo, za preoblikovanje. Tukaj so pomembne naše vrednote, solidarnosti, svobode, sodelovanja, enotnosti. Zato je jasno, da začrtamo načrt, da si zastavimo pot, kako bi lahko izšli iz te krize, kako bi lahko eh, se zopet postavili na noge in kako bi lahko skupaj našli moč za oživljanje našega gospodarstva in za preoblikovanje Evrope. Iz evropske zgodovine je jasno, da ko se soočamo z najtežjimi izzivi, z največjimi oviri, najdemo sredstva, moč, da delujemo skupaj, da delujemo enotno, da smo ustvarjalni. Vse to bo pomembno za prihodnost. Treba je seveda upoštevati različne ideje, različna čustva, um, različne prioritete, vendar pa je treba ukrepati odločno, močno, složno in oživiti je treba evropsko demokracijo. Zato pa potrebujemo dobro delujoče evropske inštitucije in da skupaj damo verodostojnost vsej tej evropski ambiciji. V svetu si bomo prizadevali skupaj s parlamentom in komisije, da nam bo to uspelo. Najlepša hvala za vašo pomoč, za to resolucijo, da nam boste pomagali pri vzpostavljanju načrta za naslednje mesece, za naslednje leta. Tudi v svetu z vsemi 27 državami članicami si bomo potrudili, da bomo našli čim boljšo možnost za izhod iz te krize. Najlepša hvala. Sedaj bomo odprli prvi krok glasovanja. Besedo pa predajam predsednici Evropske komisije, gospe Fornerlein. Izvolite. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, predsednik Evropskega sveta, poslanke in poslanci. Nobene besede ne more natančno opisati bolečine Evropske unije in celotnega sveta. Vsi smo žrtve in vsi molimo in sočustvujemo s svojci žrtev. Vedno se bomo spominjali vsakega posebej. Spominjali se bomo žuli mlade francozinje, ki je imela pred seboj celotno, celo svoje življenje in Jana eh, Čeha, ki se je vedno boril za svoje ideale. Spominjali se bomo Džina, ki, se je, ki je prekinil um, svoj, svojo pokojitev zato, da bi pomagal drugim. Spominjali se bomo vseh mladih, ki so priklopljeni na respirator in spominjali se bomo vseh tistih, ki delujejo v bolnici. Spominjali se bomo polske matere, ki ne bo videla, kako njen otrok zraste v odraslega in spominjali se bomo vseh tistih, ki ne bodo mogli uresničiti svojih sanj. Spominjali se bomo vseh mater, očetov, sester, bratov, mladih. Starejših iz severa, z juga, vzhoda, zahoda, spominjali se bomo vseh prijateljev, vseh sosedov in vseh tistih, eh, ki so daleč, vseh tistih, ki so imeli veliko povedati, vseh tistih, ki jočejo in si želijo pomoči in podpore drugih. Vsi tisti eh, bodo našli košček v naših srcih. Vendar pa eh, moramo resnično najti moč, da v Evropi storimo vse, kar lahko, da rešimo čim več življenj. Gospe in gospodje, pandemije v takšnih razsežnostih ne morete zajeziti brez tega, da bi se soočili z resnico o številkah, o znanosti, o prihodnosti in tudi o naših lastnih ukrepih in dejanjih. Jasno je in seveda drži, da nihče ne je bil pripravljen na to situacijo. Res je, da na začetku ni bilo veliko tistih, ki bi Italiji priskočili na pomoč, ko se je soočila s to krizo. In res je, da mora Evropa za to prositi odpuščanje. Vendar pa, da povemo, da rečemo, da nam je žal, ni dovolj spremeniti, moramo ravnanje. Res pa je tudi, da ni preteklo veliko časa, dokler nismo vsi ugotovili, da moramo zaščiti e, vse ostale in drug drugega, zato da lahko zaščitimo same sebe. Evropska unija je postala. Srce, ki bije za solidarnost. Evropska unija je tista, ki je takoj ukrepala za to, da pomaga tistim, ki našo pomoč najbolj potrebujejo. Zdravniki iz Romunije in Polske rešujejo življenja v Italiji, ventilatori iz Nemčije rešujejo življenja v Španiji, na Češkem zdravniki zdravijo v Franciji in veliko pacijentov iz Italije je letelo v Bonn v Nemčijo. Vidimo, da ventilatorji in respiratorji potuje z ene države v drugo, ta, tja, kjer jih najbolj potrebujejo. Vidimo, da medicinska oprema potuje po celi Evropi zato, da ta doseže tiste, ki to najbolj potrebujejo. Zato sem ponosen na to, da sem evropejka in seveda je veliko tistih, ki kažejo s prstom in krivijo vse oprek. In um, seveda eh, je eh, veliko tistih, ki pravijo, da ne govorimo resnice in to moramo zaustaviti. Moramo pogumno resnično začeti zagovarjati Evropo in govoriti resnico. In tako močni bomo v prihodnosti, kot se bomo za to zauzeli danes. Če želite navdih, poglejte samo kako združeni in enotni so v Evropi, kako solidarni, kako sočutni so. In eh, resnično bi jih rada pohvalila in se jim poklonila vsem tistim, eh, ki Mm, delijo hrano po Evropi tistim, ki ploskajo na eh, balkonih, vsem tistim, ki so v tovarnah spremenili produkcijo, ki sedaj proizvajajo medicinsko opremo, portugalski prostovoljci, šivajo maske za svoje sosede. Sedemletni pijanist je, um, je zapisal pesem o tej situaciji, o življenju po krizi. Medicinsko osebje, zdravniki so tisti, ki imajo podplutbe na obrazih in ti oni nosijo podobe in slike bolnih. Vidimo zdravniško osebje, ki um, držijo v rokah roke umirajočih, bolnih na mesto njihovih svojcev. To so tisti, ki jih moramo zaščititi zato, da oni lahko zaščitijo nas. In ravno na to si želimo osredotiči in osredotočiti. In zato vlagamo v medicinsko opremo, v skupne zaiskave za iskanje capiva in zaradi tega eh, se osredotočamo na to, da poskrbimo za to, da imamo vsi dostop do najnujnejših proizvodov. Evropska unija se deli znane glede tega, kako lahko delimo, eh, rešujemo življenja. In zato smo na začetku tega meseca podali krepko obljubo, ki je sicer enostavna. Na vsak možen način bomo pomagali in izrabili vsako možnost za to, da bomo reševali življenja in da bomo zaščitili evropejke in evropejke evropejce. Zato smo dali na razpolago sredstva v našem proračunu za izredni program. Temu smo namenili 3 milijarde evrov, zato da ta sredstva lahko uporabimo takoj tam, kjer jih najbolj potrebujemo. Ponudili smo medicinsko opremo, se odločili za skupni nakup medicinske opreme in zdravil za tiste, ki eh, to potrebujejo. Zato bomo uporabili vse evre iz strukturnih skladov, zato da bomo lahko zaustavili to krizo. Sredstva lahko prenašamo iz, eni, iz ene regije v drugo, prenašamo jih lahko iz enega kraja v drugega, tja, kjer to najbolj potrebujemo, brez kakršnih koli zgornjih meja, omejitev ali pogojev. S tem svežnjem, v, o katerem boste glasovali danes, gre Evropa preko svojih možnosti. Enako pa velja tudi eh, za to, da zaščitimo preživetje ljudi. Evropa je že prej doživela gospodarske in finančne krize. Nikoli pa nismo bili priča zaustavitvi gospodarstva, do katere je prišlo sedaj. Nikogar ne moremo kriviti, vsi bodo potrebovali podporo. Potrebujemo ukrepe, kot jih prej še ni bilo, da bomo kaj takega zagotovili in da bomo zagotovili, da bo naše gospodarstvo okrevalo čim prej. Tudi tu je pomembna resnica. Evropa je v zadnjih štirih tednih storila več, kot je storila v prvih štirih letih prejšnje krize. Prilagodili smo pravila, ta so bolj fleksibilna. Odobrili smo scheme, ki bodo zagotovile eno milijardo evrov podjetjem, 1,2 milijarde evrov za grške MSP oziroma 20 milijonov evrov za, za portugalske ribiče. Še veliko več primerov bi lahko naštela iz Latvije, Estonije, Belgije, Švedske prvič v zgodovini smo zagotovili uporabo v celoti pakta za fleksibilnost. Skupaj z Evropsko centralno banko zagotavljamo fiskalne moči in eh, moči za financiranje, ki jih prej še ni bilo. Evropski finančni ministri so prejšnji teden sprejeli odločitev, da bo 500 milijonov evrov dodatnih na voljo tistim, ki jih bodo potrebovali. Zato pozivam vse države članice, da uporabijo schemo Evropske komisije, s katero želimo zaščititi ljudi bre, pred brezposelnostjo. 100 milijard bomo namenili vladam, da bodo te lahko poskrbele za to, če je vaš delodajalec zmanjšal vaše delovne ure oziroma če ste samo zaposleni in potrebujete pomoč. Lepota pri tem je dvojna. Pomagali bomo ljudem plačati najemnine, eh, položnice, hrano in hkrati bomo ohranili podjetja pri življenju. Poleg tega pa je to sama definicija evropske solidarnosti. Tista država članica, ki lahko bo zagotovila jamstva, da bodo drugi lahko podpirali tiste v svojih državah, ki jih je to najbolj prizadelo kot posledica teh ukrepov bo evropski kolektivni odziv višji od 3 bilijonov evrov. To je najbolj impresiven odziv, ki smo mu priča kjerkoli po svetu. Vemo pa, da bomo potrebovali še več, dosti več. Šlo bo za dolgi rok in svet jutri bo videti precej drugačen kot tisti, ki smo ga imeli včeraj. Eh, gospe poslanke in poslanci. Če bomo delali skupaj, bomo lahko znova odkrili naš pionirski duh. In zato bi omenila stavek iz manifesta, ki sta ga zapisala Ernesto Rossi in Altiero Spinelli, dva največjih evropskih vizionarjev, dva izmed ustanovitvenih očetov. Pisala sta v zaporu na oddaljenem otoku, ko je divjala vojna in ko ni bilo upanja, da bi se Evropa kdajkoli znova zedinila. Ta, ti stavki so nam takrat ulili upanje. Prišel je trenutek, ko je treba ugotoviti, kako se znebiti starih bremen, kako se pripraviti na novi svet, ki prihaja, ki bo tako drugačen od tistega, kot smo si ga predstavljali. Dragi prijatelji, ta trenutek je znova prispel. Prispel je trenutek, ko pustimo za seboj stare razkole, spore in da se dvignemo nad naša okostenila stališča. Zdaj moramo uporabiti vse v svoji moči, da najdemo skupni duh, da znova ugotovimo, kako se združiti izhodiščna točka mora biti, kako okrepiti naše gospodarstvo, kako okrepiti našo družbo, da bo ta bolj odporna. Ko bomo iskali odgovore v novem svetu, bomo potrebovali zaupanje in solidarnost. Potrebovali pa bomo tudi masivne naložbe, da bodo lahko naša gospodarstva znova pričela delovati. Potrebujemo marš maršalov načrt za okrevanje Evrope in tega je treba zagotoviti takoj. Samo en instrument imamo na voljo ki mu zaupajo vse države članice, ki ga že imamo. In samo ta instrument lahko zagotovi takojšnje učinke. Je transparenten, prav tako pa je tudi preizkušen. Gre za instrument za kohezijo, konvergenco in naložbe. Imenuje se Evropski proračun. Evropski proračun bo tisto gonilo našega okrevanja. Naslednji, sedemletni proračun mora biti zato drugačen od tistega, kot smo si ga zamislili, kot je že povedal Altiero Spinelli. Uporabili bomo moč evropskega proračuna in tako zagotovili naložbe, ki jih potrebujemo, da se bo obnovil tudi notranji trg po koroni. Sredstva bomo zagotovili vnaprej, da bomo tako lahko okrepili naložbe v tistih prvih letih okrevanja. Ta kriza je namreč drugačna od vseh, ki smo jim bili priča prej prizadela bo zlasti zdrava podjetja, ker se je javno življenje ustavilo in zato bomo potrebovali inovativne rešitve, več prostora za kaj takega v večletnem finančnem okviru, tako da bomo s tem spodbudili obsežne zasebne in javne naložbe. S tem bomo spodbudili naša gospodarstva in zagotovili okrevanje za bolj odporno, zeleno in trajnostno Evropo. S tem bomo podprli in oblikovali našo industrijo in storitve, ki bodo prilagojene na novo resničnost. Uložili bomo v digitalne tehnologije, infrastrukture in inovacije, kot je 3D tisk. Saj nam bo to pomagalo, da bomo postali bolj neodvisni in da bomo lahko bolje izkoristili nove priložnosti. S tem bomo tudi podvojili našo strategijo za rase, bomo ulagali v Evropski zeleni dogovor. Ko bo okrevanje po svetu steklo, se globalno segrevanje ne bo ustavilo. Zato moramo takoj na začetku najti prave projekte, kako ulagati v boj proti podnebnim spremembam. Uh, Bolj sodobno in krožno gospodarstvo bo zagotovilo, da bomo manj odvisni od drugih in da bomo bolj odporni. In to je tisto, česar se moramo naročiti v tej krizi. Treba je uložiti v obsežne naložbe, obnoljive vire energije, čisti promet, eh, trajnostno in zdržno hrano in obnovo narave. To bo še toliko bolj pomembno, kot je bilo kdajkoli prej. Kaj takega ni dobro le za naša gospodarstva, ne le za naše okolje temveč tudi zato, da zmanjšamo odvisnost in da diverzificiramo naše dobavne verige. Prav tako pa se je treba zavedati še nečesa. Kriza je sicer simetrična, okrevanje pa ni. Prizadev nas bo virus, pa tudi gospodarski šoki. Nekatere regije bodo okrevale, drugot bodo težave večje. In prav zato potrebujemo kohezijo in konvergenco. Ti dve bosta bolj pomembni kot kdajkoli prej. Notranji trg in kohezijska politika sta dve plati iste medalje. Oboje potrebujemo, če želimo zagotoviti blaginjo po celotni Evropski uniji. Spoštovani in poslanci in poslanke, to je Evropa, ki lahko, po mojem, ustane po tej krizi. Zaščitili bomo življenja, ljudi. Odprti bomo svetu, poskrbeli bomo tudi zase. Bolj odporni bomo, bolj zeleni, digitalno usmerjeni, vlagali bomo svojo prihodnost skupaj. To je pot do okrevanja. Sicer bo potovanje dolgo. Iskali bomo načine, kako priti do tja. Vse skupaj bo vplivalo na našo politiko, geopolitiko in morda celo globalizacijo. V tem novem svetu bo morala Evropa držati skupaj v dobrem in slabem. In ko se oziram po naši uniji in ko vidim vse tisto, kaj lahko zagotovi človečnost in iznajdljivost, vem, da nam bo uspelo. Spoštovani poslanci in poslanke pravijo, da lahko zasiješ po vsaki nevihti če bomo stopili skupaj, s pogumom, zaupanjem in solidarnostjo, vem, da bo evropska duša jutri sijala močneje kot kdajkoli prej. Dolgo naj živi, Evro Dolgo naj živi Evropa, Viblo, Vlohop, Lang, Lebedi Evropa. Grazie, presidente. Hvala, gospa predsednica. Zdaj so na vrsti politične skupine. v tem delu razprave. Upam, da se bomo lahko povezali z voditelji skupin. S tem bomo lahko tudi preizkusili nove načine dela. Marsikaj bomo morali še ugotoviti ob samem delu. No, zdaj na vrsti gospod Pons. Dragi David, draga Ursula, dragi Charles. Naš parlament se tudi v teh kriznih časih eh, ne sme zapreti in ne sme eh, delati na deljavi. Tako kot trgovine je tudi parlament tisti, ki poskrbi za najnujnejše. Gre za demokracijo, gre za bolnišnico, kjer zdravimo demokracijo. Danes smo tukaj v imenu um, več eh, milijonov državljanov, ki so dejali, kje ste bili, ko smo vas eh, potrebovali na začetku. Tako kot pravi Uršala, seveda bi lahko ukrepali prej, um, močneje in skupaj in zato se moramo opravičiti. Vendar pa evropejci in evropejke in politiki niso krivi za krizo in jihče ni dovolj hitro ukrepal. Zato je prav, da se moramo opravičiti za to in eh, da resnično priznamo, da so tisti, ki so umrli, žrtve bolezni moramo storiti vse, kar lahko, da to nočno moro čim prej zaključimo in letos poleti. V Španiji vsaj 5000 žrtev niso ušteli med žrtve. Gre predvsem za starejše, ki so premenili v, starejš, v domih za starejše. Motimo se vsakič, ko menimo in mislimo, da bo šlo na bolje. Ne, gre za to, da se uresničijo najhujši scenariji. Pravili so na začetku, da ko bo vreme toplejše, bo, kri, bo virus izginil, vendar to ne drži. Gov, slišimo, da je bila gripa leta 1918 hujša in eh, da bo ta virus napadal poleg Evrope tudi drugih. Seveda ne pravim, da se moramo prepustiti najhujšim scenarijem, vendar pa se moramo pripraviti na najhujše. V Španiji je že 18 tisoč smrtnih žrtov, v Italiji 21 tisoč. In v Španiji nismo vključili vseh. V Španiji in Italiji imamo ene najboljših zdravstvenih sistemov. Smo od Kitajcev resnično dobili vse resni, prave informacije. Najhujši sovražniki so populizem, sovražnost, virus. In uh, seveda v Evropi vsi trpimo zaradi tega. Virus nam ubija starše. V svetu pa delujejo, kot da bi šlo za običajno delo. Gospod predsednik je notrni trg res najpomembnejša prioriteta sveta v teh trenutkih. Eh, kaže, da nekatere mm, vlade pridejo v Bruselj samo zato, da pogledajo, koliko denarja bodo dobili in nekateri pridejo zato, ker nočejo plačati, vendar pa nikogar ne skrbi v resnici za evropske državljane. Zato, da dajemo prednost nacionalnim interesom. Eh, mm, Eh, tudi v tem primeru gre za nacionalizme in za populizme. Virus ne razlikuje med državami, zato nima nobenega smisla, da nacionalne vlade štejejo posebej po mm, nacionalnosti vse žrtve. Sedaj je trenutek za to, da ukrepamo. Kitajska je zgradila bolnico hitreje, kot eh, svet sploh skliče sestanek. Mi Namreč nismo učinkoviti v naši demokraciji. Tudi evropeizem je lahko učinkovit, to moramo dokazati. Evropeizem je lahko epičen, je lahko patriotičen, je lahko človečen. Dokazati moramo, da meje niso rešitev, če Evropska unija ne služi temu, da bi se lahko skupaj soočili s pandemijo, ki je prizadela celotno celino. Zakaj potem sploh imamo Evropsko unijo? Sedaj, gospod predsednik sveta, je čas, da ukrepamo v naši politični skupini, v tudi drugih političnih skupinah smo storili vse za to, da lahko dosežemo konsens in upam, da bo tako tudi v svetu. Evropska unija predstavlja upanje za milijone državljanov, ki jih je prizadel virus, ki so zboleli ali pa celo premini. Zato ne moremo dati priložnosti populistom, nacionalistom. Ne smejo zmagati tisti, ki se koristijo s krizo. In ne smemo dopustiti, da več ljudi umre zaradi lakote kot zaradi virusa. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj pa pogledajmo, ali se nam bo uspelo povezati z gospo Garcijo Perez. Izvolite. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsednik Sasoli, gospa predsednica von der Leyen, gospod predsednik Mišel. Prve besede mojega govora bi rada posvetila žrtvam virusa COVID-19 in vsem tistim, ki so v tem trenutku v bolnicah, ki se zdravijo za virusno boleznijo. Rada bi se zahvalila vsem tistim, ki še vedno delajo in tvegajo svoje življenje za to, da rešujejo druge. To velja za vse zdravstveno osebje policiste, vojake, tiste, ki delajo v lekarnah, v trgovinah, tisti, ki skrbijo eh, za starejše v domih, za ostarele. Veliko med njimi je žensk. Res iskrena hvala. Gospod predsednik, to je res eh, prelomen trenutek. Virus nas je prizadel in nam zadal darec, ki si ga sploh nismo predstavljali. Naša varnost, naša svoboda gibanja, naša vsakodne, vsa, eh, vsakodnevna življenja so se spremenila. Veliko tega je odvisno od nas, seveda, kako ravnamo, kako se obnašamo. In odločitve, ki jih sprememo sedaj, bodo določile, kakšna bo Evropa in če bodo naši državljani še vedno verjeli v Evropsko unijo. Videli smo, kako se je širil virus in videli smo. Eh, tudi porast patriotizma, populizma, nacionalizma in videli smo tudi, da je Evropska unija postala močnejša, ravno zato tudi obstaja. Ustanovili smo Evropski uniji po drugi svetovni vojni, zato da bi lahko zaustavili tekmovanje med eh, državami in zato bi lahko, da bi lahko skupaj oživili gospodarstvo in dosegli skupno blaginjo. Sedaj doživljamo krizo, ki je podobna veliki depresiji. Potrebujemo nov načrt obnove in oživljanja gospodarstva, ki je podoben Marshallovemu načrtu. Ni dovolj en sam proračun, potrebujemo pravo naložbeno strategijo in okrep okrepitev vseh strategij za to, da lahko zajamčimo prihodnost naši Evropi. Sedaj je pravi trenutek za to, da smo ambici, ambiciozni. Zgraditi moramo novo Evropo na novih temeljih. Kriza je pokazala, koliko neravnovesi in enakosti je v naših družbah in kakšne velike razlije, ki obstajajo med našimi regijami in zemlji. Ne moremo dopustiti, da ta kriza še poglobi vrzel. Ravno nasprotno, potrebujemo močnejše javne storitve za to, da lahko najdemo izhod iz te krize. Potrebujemo javne politike, potrebujemo ukrepe za to, da pomagamo državljanom, ki so izgubili službo, ki nimajo več prihodka in zato potrebujemo močno, solidarno Evropo. Evroobmočje pa mora dobiti na razpolago vsa orodja za to, da se soočimo s finančnimi izzivi. To seveda pomeni tudi skupno zadolževanje v naših državah, tako kot smo tudi predlagali z obveznicami za oživljanje gospodarstva. Nujno je, da obnovimo naša gospodarstva, da bodo ta bolj prijazna do okolja, da bomo bolj varšno ravnali s sredstvi, z viri in da bomo tudi spodbudili digitalizacijo. Moramo eh, demokratizirati tehnologijo, zato da lahko vsi dobijo dostop do tehnologije za delo, za študij, za raziskave, za vzdrževanje odnosov med ljudi. Videli smo, koliko otrok je v Evropi, ki zaradi pomankanja sredstev ne morejo slediti pouku nadaljavo prek spleta in zato moramo ukrepati. Vse te ideje niso nove. Veliko časa razpravljamo o teh idejah, o zelenem dogovoru, o evroobveznicah, o tem razpravljamo že od same krize, ki smo doživeli leta 2008. Sedaj pa, je, pa so ta vprašanja toliko bolj pereča, moramo ukrepati, vedeti, vemo vse, kaj moramo storiti, vemo, česa smo sposobni, dosegli smo konsens med vsemi političnimi skupinami, največjimi političnimi skupinami v Evropskem parlamentu. In zato prosim vse ostale, da se pridružijo Evropskemu parlamentu, da um, spodbudimo Evropsko komisijo, da okrepa. Zato potrebujemo samo političen pogum in politično voljo. Mi v Evropskem parlamentu se zavedamo naše zgodovinske odgovornosti. Ve, zavedamo se tega, da smo zmožni premostiti ideološke in nacionalne razlike za to, da delamo za skupno dobro, za skupno dobro vseh državljanov. Zato potrebujemo skupne, močne ukrepe, kratkoročne in dolgoročne. Vsi ti ukrepi so nujni za to, da rešimo življenja, vendar pa da tudi vzpostavimo varnostno mrežo, ki jo potrebujejo ljudje za preživetje. Bolj, ko bomo okrepali odločno manjše bodo negativne posledice te krize in hitreje bomo lahko oživili, obnovili naša gospodarstva in se vrnili na stare tire. Obžalovanja vredno je, ko se oziramo po svetu, kako delujejo druge države in da se je predsednik Trump odločil, da bodo ZDA zaustavile financiranje svetovne zdravstvene organizacije in to moramo obsoditi tudi v Evropske unije. To je kriza, ki je prizadela vse evropske države. Zato moramo doseči to, da bodo vse države išle iz te krize močne in odločne. Ne moremo dopustiti, da COVID-19 povzroči nove neenakosti in da bi tako um, zajezili in zavrli kohezijo in konvergenco v Evropi. Evropski državljani nas podpirajo, zaupajo nam, verjamejo v nas, so obupani, ker od nas pričakujejo dosti več. Sedaj je čas za to, da jim pokažemo, da, um, res, da se resnično izplača verjeti Evrope, da mi želimo odpraviti nepravičnosti, da od, želimo odpraviti vse krivice in neenakosti. Če komisija in svet nista ukrepala od vsega začetka, trenutka bomo sedaj od tega trenutka v Evropskem parlamentu z njih zahtevali, da sprejmejo svojo odgovornost. Ni prepozno, pred nami je še zelo veliko dela. Predsednici komisije in predsedniku sveta želim reči, da imamo še dovolj časa, vendar pa ne smemo zapraviti niti minute več. Hvala, gospa Garcia Perez. Zdaj je na vrsti gospod Čološ. Izvolite. Še enkrat,